pravi formalne obtožbe za vse pripornike, tako da bodo ti uživali pošteno sojenje brez zamud. Hvala, gospod predsedujoči. Fintank. Hvala lepa, gospod komisarka Lamanaki. Tako, sedaj pa imamo šest predlogov resolucij za zaključek razprave. S tem je razprava zaključena. Glasovali pa bomo sedaj. Glasujemo. Najprej o šestih predlogih resolucij o razmerah v Bangladešu. Kolegica Lovbiler, glede poslovnika. Eh, da, rada bi popravila vsebinsko napako, preden glasujemo o resoluciji v Bangladešu. Zapisano je pod J na koncu odstavka po volitvah 2001 in 2005. 2005 ni bilo volitev. Zato, prosim, da zbrišemo to leto 2005 pred glasovanjem. Si bo to kdo zapomnil? Ima kdo ugovor, kdo ugovarja na ta ustni predlog? Ne, torej bomo glasovali tako, tako sedaj skupno. Skupna resolucija, četrti odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti odstavek, za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Po 13. odstavku predlog smembe 1 po imensko glasovanje glasujemo. Kolegica Tajn. Se upravičujem. Ravno sem dobila novo glasovalno kartico, vendar pa ne. Deluje. Glasujem za, pa tudi pri končnem glasovanju bom glasovala za tega ne moram sedaj popraviti, ker ne morem dobiti druge ne dela. Morda zato, ker sem glasovala danes dopoledne z drugo kartico. Kolegica, morda je vaša kartica še v kakšni napravi. To bi lahko bil razlog, zakaj ne deluje. Prav, torej. Še vedno glasujemo, sedaj pa je konec glasovanja. können wir die Abstimmung schließen? Glasovanje torej. Zavrnjeno. Smo pa tudi zabeležili, da je želela glasovati tudi kolegica Tajn. Sedaj pa je v spremenjeni obliki. Kdo lahko to sprejme? Proti. Vzdržani. Sprejeto ko sedaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Amalja, abgestimmt. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na glasovanje o šestih prilogih resoluciji glede težkega položaja manjšinskih skupin, zlasti račano turkmenske narodnosti v Iraku. Skupno, skupni predlog imamo petih skupin, o tem bomo glasovali. Najprej odstavek šest, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto po desetem odstavku drugi predlog, oprostite, prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog se nam bi dve zelenih za proti. Mislim, da moram tudi to preveriti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prav tako zavrnjeno. Uvodna izjava B. Dva dela. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Proti vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje o tako spremenjeni resoluciji. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Z enim vzdržanim glasom je ta resolucija soglasno sprejeta. Tako, prehajamo na glasovanje o petih predlogih resolucije, glede primera Arafata Džaradata in razmer palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih. Najprej resolucijo ELS, poimensko glasovanje. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Tako, sedaj pa skupna resolucija štirih političnih skupin. Najprej peti odstavek, prvotno besedilo dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, ker je bilo prej zelo tesno, bomo še enkrat elektronsko glasovali peti odstavek, drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek, prvotno besedilo, tri deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Tudi tukaj bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržanje. Enaka večina sprejeto. Preverjamo. Preverjamo tretji del osmega odstavka. Elektronska preverba, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Še večja večina kot prej. Sprejeto. Deseti odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti. To bomo spet preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 11. odstavek prvotnega besedila za. Proti. Vzdržani tudi to bomo preverili. Glasujemo. 11. odstavek. ste si glasovali. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 glasov za, 29 proti sprejeto. Wir sind damit. Tako. Končali smo z glasovanjem. Zapisnik tega zasedanja bo predložen v potreditev na naslednjem zasedanju. Če ne bo ogovorov, bomo potem te resolucije, ki smo jih danes sprejeli, poslali vsem, ki